Okay, friends, uh, we... Draga prijateljice in prijatelji, začeli bomo z, dejo, eh, z drugim delom seje odbora za zaposlovanje. Začeli bomo z glasovanjem. Najprej bomo glasovali o pismu o ulogah za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. To je poimensko glasovanje. Glasujemo. Torej, glasujemo o pismu o vlogah za Evropske sklad za prilagoditev globalizaciji. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 34 glasov za, 2 proti. Dobro, nadaljujemo z vprašanjem za usni odgovor. Tukaj gre za pobudo za Evropsko solidarnostno enoto gospoda Henla. Dam vam eno minuto, da poiščete svoj sedež in da uporabite svojo glasovalno kartico. Začeli bomo. Torej, predlog spremembe ena. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejet. To bomo preverili. A, en glas ELS preveč. Sprejet. 23 za, 21 proti. Predlog spremembe 2. Ne, ta postane brezpredmeten, zato ker je bil sprejet predlog spremembe 1. Predlog spremembe 3. Tudi postane brezpredmeten. Isto velja za predlog spremembe 4 in 5, torej prehajamo k predlogu spremembe 6. Kdo je za? Proti, vzdržani. Zavrnjen bi dajala, ampak bomo preverili. Sprejet. 24 za. 18 proti. Radi bi črtali svoj predlog spremembe 7, torej umikamo svoj predlog spremembe. Uh, torej, uh, predlog spremembe sedem je umaknjen. Kaj pa zeleni? Predlog spremembe osem je tudi ta predlog spremembe umaknjen. Da, torej iz razloga eh, skladnosti bi tudi radi eh, umaknili predlog spremembe 8. To pomeni, da ostane še predlog spremembe 9. O tem moramo glasovati. Tega ohranjate? Dobro. Glasujemo o predlogu spremembe 9. Glasujemo. Predlog spremembe 9. Kdo je za? Prosim, da če ste za, pritisnete zeleno tipko, če ne rdečo, konec glasovanja. Zavrnjen. Za 39 glasovi proti. predlog spremembe 10. Kdo je za predlog spremembe 10? Kdo je proti? Zdržani, zavrnen bi rekla. Predlog spremembe 11. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprejet. Predlog spremembe 12. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnen. Predlog spremembe 13. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 14. Torej glasujemo o predlogu 14, eh, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 15, kdo je za? Predlog spremembe 16, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, zavrnjen. To je bilo, kar se meni tiče jasno, ampak preverili bomo predlog spremembe 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Zabrnjen sa 36 glasovi proti. 17 postane brezpredmeten, predlog spremembe 18 brezpredmeten. Glasujemo o predlogu spremembe 18. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen sa 26 glasovi proti. Predlog spremembe 19. Glasujemo. Konec glasovanja. 42 za, 2 proti. Predlog spremembe 20. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 21. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 21. Aha, tega smo že, se opravičujem. Sedaj pa glasujemo o osnutku uh, ustnega vprašanja. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet z 39 glasovi za. Čisto na kratko. Predlog spremembe 19 eh, pravi, kako se bomo izognili podvajanju oziroma dvojnosti. To je prevara. Torej, mi smo želeli reči podvajanje. Mislim, da moramo to spremeniti. Torej, tukaj gre za jezikovni popravek. Črtamo duplication. Dobro, to bomo uredili, črtali bomo to besedo. Nadaljevali bomo z Evropsko agendo za sodelovalno gospodarstvo. Kompromis štiri. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani sprejet. Kompromis ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. Kompromis šest. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. Predlog spremembe osem. Kdo je za? Proti? proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 9, to je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 11, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite, da preverimo? Preverimo predlog spremembe 11. Glasujemo. Konec glasovanja sprejet z 22 glasovi. Kompromis 2. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 13. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. Predlog spremembe 14. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Kompromis oziroma želite, da preverimo, preverjamo predlog spremembe 14. Glasujemo. Konec glasovanja. 26 uh, eh, glasov za, torej sprejet. Kompromis 3. Kdo je za? Kdo je proti? Ozdržani sprejet. Predlog spremembe 17 oziroma 18. Kdo je za? Proti? Ozdržani sprejet zavrnjen. Kompromis 22, kdo je za, proti, nazdržani, sprejet. Predlog spremembe 22, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 23, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 24, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 25. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. Predlog spremembe 26 v dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Dajala bi zavrnjen, ampak preverimo to. Torej glasujemo o prvem delu, delu 26. predloga spremembe. Glasujemo. Kon Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 27. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 28. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Dajala bi sprejet. Kompromis 11. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 34. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Kompromis 10. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis 26. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Vzdržani sprejet. Predlog spremembe 36. Kdo je za? Oziroma prvi del predloga spremembe 36. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Drugi del. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Ampak bomo preverili drugi del. Glasujemo. Torej glasujemo o drugem delu. Konec glasovanja. Sprejet. 37. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 38. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. Predlog spremembe 39. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. Predlog spremembe 40. Kdo je za? Proti? proti, vzdržani, sprejet. 41, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 15, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 52, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 53, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 20, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 16, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 24, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 71, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 72. Ne. 73. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnen. Predlog spremembe 74. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnen. Kompromis 18. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis 12. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis 34. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. 83, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. Predlog spremembe 84, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. Predlog spremembe 85, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 87, kdo je za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 19, kdo je za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 33, kdo je za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 35, kdo je za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 30, kdo je za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 27, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 28, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 21, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 103. Ustni predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani. Torej, glasovali ste za. 107, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 109, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 110. Preverjamo drugi del predloga spremembe 109. Glasujemo. Konec glasovanja. Torej, zavrneno s 24 glasovi proti. Sto deset. Kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjen. Predlog spremembe 112. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. Kompromis 36. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. 116. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. Kompromis 29. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet vzdržani, sprejet. Kompromis 32 gre za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis 5, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis 31, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Sto štiriintrideset, kdo je za? Se upravičujem. E, preskočila sem predlog spremembe 133. Kdo je za 133? Proti, vzdržani, sprejet. In sedaj 134. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Preverjamo predlog spremembe 134. Konec glasovanja. Sprejeto. Z razliko enega glasu. 135. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnen. 138. Kdo je za? Želite, da preverjamo 135. predlog spremembe? Želite, da preverimo 135? Dobro, preverjamo. Torej, elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 135. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Z razliko enega glasu. Torej, 138. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 149. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnen. Predlog spremembe 151. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnen. Kompromis sedem. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. In sedaj poimensko glasovanje o osnutku tako spremenjenega mnenja. Glasujemo. Konec glasovanja. Eh, sprejeto 38 glasov za, en glas proti in 8 vzdržanih. Zahvaljujem se poročevalcu. Okay, great.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 Predlog spremembe 37 na četrti strani. Torej 37, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 38, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 39, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet glasujemo o 44 e, skupaj. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjena predlog spremembe. To je bilo zavrnjeno, sedaj pa predlog spremembe 41. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 3. Kdo je za, proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 46. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen? Predlog spremembe 6. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? Predlog spremembe 7 in 47. Glasujemo skupaj. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? zavrnjena, ampak eh, to bomo preverili. Preverili bomo predloga spremen 47, o katerih glasujemo skupaj. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Z razliko štirih glasov. Predlog spremembe 48. Kdo je za? Proti vzdržani, zavrnen. Predlog spremembe 54, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 8, kdo je za, se upravičujem. Sedaj bomo glasovali o predlogu spremembe 57 in 59, torej o njima glasujemo skupaj. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjena. Predlog spremembe 9 in 10 glasujemo skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjena. Predlog spremembe 56 in 58 glasujemo skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 11. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 60. Želite, da preverimo predlog spremembe 11? Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. Z dvema glasovama razlike. Predlog spremembe 60. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet predlog spremembe. 12, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. Predlog spremembe 13, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preverjamo, torej preverjamo predlog spremembe 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 14. 14, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Enajstdeset postane brezpredmeten. Torej, nadaljujemo z 62. predlogom spremembe. Aha, želite, da preverimo predlog spremembe 14, glasujemo o 14. predlogu spremembe, konec uh, glasovanja, sprejet 24 za 23 proti. 16, torej 61 je postane brezpredmeten, kajti to je korigendum. Aha, bila je napaka na glasovalnem seznamu. Torej, nadaljujemo z 62. predlogom spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Nisem prepričana, to bomo preverili. Glasujemo o 62. predlogu spremembe. Konec glasovanja. Sprejet. Z razliko šestih glasov. Kompromis pet. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. E, 63 je predlog spremembe. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. Predlog spremembe 16 in 17. Glasujemo v bloku. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeta. Predlog spremembe 64. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet? Predlog spremembe 66. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet? 68. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen? 67. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen? 69. Predlog spremembe. Ali o tem glasujemo? Da, dobro, predlog spremembe 69, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 70, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. 73, eh, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. 71, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjen, 72, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj pa bomo glasovali o vodnih navedbah. Predlog spremembe 18, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 19, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 20, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 21, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 22, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 23, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. 24, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. 25, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. torej ustni predlog spremembe gospoda Šambona, za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe 26, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. In sedaj smo pri koncu, glasovali bomo o osnutku tako spremenjenega mnenja. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Hvala lepa za veliko dobrega in učinkovitega dela. Hvala lepa poročevalcu, sedaj pa čakamo na nov glasovalni seznam. Hvala lepa. Digitalizacija evropske industrije. Gospa Lauristin. Začeli bomo sa kompromisom S, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis H, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis G, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis J, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis I, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 29. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen? Predlog spremembe 32. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? Predlog spremembe 33. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen? Kompromis L. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? Kompromis M. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 44, kdo je za, proti, vzdržani, dejala bi zavrnjen, ampak mislim, da bi to preverili. Torej, elektronsko glasujemo o predlogu spremembe 44. Konec glasovanja. Sprejet. Z razliko petih glasov. Kompromis N. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. Kompromis P. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. Kompromis O. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. Kompromis eh, oziroma predlog spremembe 65, ustni predlog spremembe, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis Q, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe 67, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis R, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis V, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis U, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 78, kdo je za sproti, zdržani. Dajale bi sprejeti, ampak lahko preverimo predlog spremembe 78. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet z razliko štirih glasov. 79, kdo je za, proti, zdržani, zavrnen, kompromis Y, kdo je za, proti, zdržani, sprejet kompromis dvojni va, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis z, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 87. predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 88. kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Preverili bomo, torej elektronsko glasujemo o predlogu spremembe 88. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis AA. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. Kompromis E. Kdo je za? Proti. Zdržani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 poimensko glasovanje o tako spremenjenem osnutku. Mnenja glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 43 glasov za in čestitke. Torej, čestitke uh, poročevalcu za zelo zanimivo delo. those of you who are not running, uh, we'll proceed with uh, the. Uh, Hvala lepa. Nadaljevali bomo z 17. točko, finančna pravila v povezavi s splošnim proračunom Evropske unije. Počakala bom le minuto, da bo v dvorani bolj mirno. Okay, friends, uh, uh, if you... Dobro, prijatelji. Če ne želite prisluhniti naslednji točki na našem dnevnem redu, to je zelo pomembna točka, gre za uh, finančna uh, pravila vezana na uh, proračun uh, Evropske unije, potem vas prosim, da zapustite dvorano, tako da bom lahko dala besedo našemu poročevalcu. Beseda je vaša, prosim, da govorite glasno. Se opravičujem, prijatelji, ampak poročevalcu moramo dati priložnost, da predstavi svoje poročilo. Gospod Lavrije, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedojoča. O tem osnutku sem že govoril 28. februarja na naši seji. Gre za umestno revizijo večletnega finančnega okvira 2014-2020, ker je za tako imenovan omnibus. E, naš e, odbor je odgovoren za štiri člene, ki se nanašajo na finančno uredbo. 263 e, je prvi člen, gre za program Evropske unije za inovacije na socialnem področju. Eh, člen 266, eh, ki se nanaša na Evropski socialni sklad, 271, ker je sklad za, sklad za prilagajanje globalizaciji, in 273 eh, gre za Evropski sklad za najrevnejše. Drugi členi niso v pristojnosti našega odbora in jih bodo pregledali drugi pristojni odbori torej moje poročilo, poglablja predloge Evropske komisije, predvsem kar zahteva poenostavitev. Želim eh, namreč učinkovitejšo uporabo evropskih sredstev. Kajti trenutna pravila za upravljanje evropskih skladov so preveč zapletena in eh, zato je ta sredstva težko eh, koristiti prejemnikom pomoči. Tukaj govorim predvsem o majhnih in srednje velikih podjetjih. Računsko sodišče je poslalo uh, zelo jasno sporočilo, sporočilo, želijo poenostavitev stroškov. To bi uspelo zmanjšati tudi, tudi stopnjo napak in na ta način bi eh, bilo izboljšano tudi izvrševanje uh, proračuna To mora biti eden izmed temeljnih izzivov, kajti na ta način eh, bi lahko zagotovili večjo učinkovitost skladov eh, za države članice, majhne in srednje velika podjetja in predvsem za državljane. Eh, moj osnutek je tudi zasnovan v tej smeri, kar zazdeva člen 263. Se moji predlogi sprememb nanašajo predvsem na večjo prožnost. Predlagam, da sredstva, ki niso uporabljena v letu N, lahko prenesemo na leto N plus 1. In sicer tako, ko gre za eh, mikrofinančno pomoč, ko gre za socialna partnerstva ali program eh, Progress. Poleg tega eh, govorim tudi o eh, minimalnem pragu, potem pa Evropski socialni sklad. Tukaj se zauzemam za generalizacijo, za poenostavitev stroškov, za zmanjšanje administrativnih izvedatkov in za zmanjšanje stopnje napak. Eh, poleg tega pa predlagam tudi znižanje zneska eh, oziroma zvišanje zneska na 150 eh, tisoč evrov, eh, ko gre za državno pomoč, medtem ko trenutni predlog predlaga 50 tisoč in komisija predlaga 100 tisoč. Poleg tega se moramo zavedati, da je gospodarska situacija izjemno slaba in to upravičuje tudi izjemo oziroma pravilo de minimis gre za dodelitev pomoči eh, skladu eh, za eh, prilagajanje globalizaciji. Pri tem je potrebno upoštevati sociogospodarsko situacijo v določenih regijah, recimo v regijah Francije, ki so mi zelo pri srcu. Kar zadeva, stop, kar zadeva člen 271, želim zagotoviti možnost državam članicam, da zahtevajo eh, pomoč za skupino podjetij, eh, ki delujejo na istem območju ali se ukvarjajo z isto dejavnostjo. Eh, poleg tega bi se naj ta program pričel izvajati sedem dni najkasneje po uh, glasovanju v Evropskem parlamentu. In še 273 moji predlogi sprememb eh, dvigujejo eh, prak javne pomoči. Potem pa je že tukaj člen 265, ki je pravzaprav v pristojnosti eh, odbora regij, gre pa za splošna pravila. Želim dodati izjemo za pravilo de minimis in sicer za vse strateške sklade Evropske unije. Ključnega pomena je, da posodobimo trenutno uh, politiko, uh, kajti uh, trenutni uh, pregledi in trenutne revizije niso v skladu z dejansko situacijo. Uh, želim zagotoviti večjo prožnost uh, pri uh, pridobivanju in pa uporabi sredstev. To je uh, tudi. Uh, temeljno sporočilo mojega poročila. Seveda pa bom z veseljem prisluhnil eh, tudi eh, vašim predlogem sprememb eh, in upam, da bomo našli najboljšo možno rešitev, da poenostavimo pomoč naše inštitucije v okviru omnibusa. Hvala lepa za vašo pozornost. Eh, želel sem že reči, da so ostali tukaj le najboljši, ampak sem se v zadnjem trenutku ugriznil jezik. Eh, Najlepša hvala. Besedo dobi gospod Pirinski. Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rad bi se zahvalil eh, za eh, poročilo gospoda Lavrijeja, ki se osredotoča na temeljne problematične točke v predlogu Evropske komisije. In resno smo razmišljali tako o prvotnem predlogu, kakor tudi o poročilu našega poročevalca, uložili bomo tudi določene predloge sprememb. Najprej, kar zadeva splošno predstavitev tega predloga. Gre zgolj za večjo eh, poenostavitev in pa prošnost. Eh, in ne strinjamo se z določenimi tehničnimi določili. Menimo, da je ta predlog izjemno političen. Vključuje namreč pomembne spremembe. Ko gre za kombinacijo skladov in pa prenos skladov. To niso tehnična vprašanja, ampak politična vprašanja, za katera področja bomo namenili sredstva. Eh, člen 265, naj se vrnem k temu. In sicer v povezavi z členom 125 gre za prenos eh, sredstev za uh, specifične sektorje. Ta člen bi morali pa našem mnenju enostavno črtati, kaj ti ta pojem prenosa sredstev eh, ne spada v področje poenostavitve in pa prožnosti. In eh, gre za prenos sredstev iz trenutnih programov na nove programe in tudi na novo ustanovljene eh, skrbniške sklade. To je predvideno v tem odstavku. In uh, to je tudi povezano z členom 30a, to naj bi bil nov člen, ki se ukvarja z uh, strateškimi investicijski, investicijskimi skladi. V soglasju z državami članicami in pa Evropsko komisijo bi lahko ta sredstva prenesli na sedem uh, novih instrumentov uh, v tej finančni uredbi. To je po našem mnenju eh, v popolnem nasprotju z predlogom, ki naj bi se osredotočil na poenostavitev in prošnost. Kar pa zadeva štiri sklade, ki so v neposrednji pristojnosti našega odbora, bi najprej rad izpostavil sklad za zaposlovanje in socialno uh, vključevanje in predlagani uh, predlo, predlogi sprememb v zvezi z eh, letnim financiranjem in pa eh, financiranje za eh, tematska področja. To je po našem mnenju posebno nespremljivo in mislim, da bi morali to zavrniti. Ni ustrezne utemelitve, to je težko podpreti in poleg tega omejuje tudi ulogo parlamenta pri določanju prednosti Evropske unije. To pa je povsem nespremljivo. Evropski socialni skladi. Ni ustrezne utemelitve za člena 13 in 14. Poleg tega pa je tudi povsem nejasno, kako naj bi olajšali dostop do Evropskega socialnega sklada z prilogo 1. Predvsem, če upoštevamo tri kazalnike, ki so jih eh, izpostavili deležniki. Če naj bi te kazalnike prilagodili, o tem je potrebno temeljito razmisliti. Mi dvomimo, da je to potrebno. Kar zadeva sklad za prilagajanje globalizaciji, je izjemno vprašljivo, ali bi se lahko strinjali z črtanjem obstoječega mehanizma v členu 15. drugem odstavku. Gre za trialog med parlamentom in svetom. Tukaj gre spet za pristojnosti Evropskega parlamenta in potem še sklad za najbolj eh, pomoči potrebne. Eh, številni predlogi so namenjeni poenostavitvi, ampak o njih je potrebno še dodatno razmisliti. Eh, in sprememba terminologije v členih 42 in 43 zastavlja resna vprašanja o skladnosti terminologije v novi zakonodaji. Torej, gospod predsedujoča, to so naše pripombe še temeljne pripombe, seveda smo pripravljeni sodelovati z poročevalcem, predložili bomo naše predloge sprememb, ampak rad bi zaključil z eh, tem, eh, da imamo zelo eh, močan občutek, da je nespremljivo uvajati politične spremembe pod pretvezo tehničnih sprememb. Thank you, Mr. Hvala lepa, gospod Perinske, eh, gospod Trebesijus ni tukaj, ali je kdo nadomešča v imenu skupine IKR? E ne. Nikogar ne vidim, to pomeni, da je naslednji na vrsti gospod Selimovič, ki eh, predstavlja skupino Alte. Hvala lepa. Eh, gospa predsedujoča, naj se zahvalim tudi poročevalcu za predloge sprememb in za osnutek poročila, ki je po našem mnenju dobro strinjam se z eh, ciljem Evropske komisije, da zagotovi več prožnosti in da poenostavi dostop do sredstev. In tako eh, bi ta sredstva tudi morali uporabljati. Problem, ki je bil izpostavljen glede prenosa sredstev, eh, seveda razumem, vendar pa menim, da ne presega obseg celotnega predloga mislim, da gre bolj za odgovor na vprašanje, ki bi ga rad zastavil tudi sam. Pregled učinkovitosti večletnega finančnega ukvira izpostavlja številne nove krize in prioritete, ki so se pojavile v zadnjih letih. Recimo, priseljevanje, begunska kriza, zunanje krize notranje varnostne težave, težave na področju kmetijstva. Visoka stopnja brezpasenosti, predvsem med mladimi. In mislim, da bi morali v tem primeru na novo zasnovati prioritete teh skladov. Prenos sredstev je ena izmed takšnih možnosti. Na ta način bomo lažje na novo zastavili prioritete teh skladov, glede na krize, s katerimi se srečujemo. Ne vem, zakaj bi to bilo slabo. Drugič, mislim, da moramo zagotovo najti pot iz te situacije, v kateri mora nekdo, ki sprejme eh, x eh, sredstev, del teh sredstev dati nekomu drugemu. In glede na to, da se ta situacija nenehno ponavlja, eh, mislim, da moramo najti izhod iz eh, takšne situacije. Pred nekaj meseci smo govorili o vseh eh, upravnih postopkih, ki jih moraš izpolniti, da prejmeš, da prejmeš podporo, subvencijo. In eh, ko smo pripravili razstavo na to temo, smo videli, kako zelo zapleteno je vse skupaj. Torej, posem se strinjam z poenostavitvijo pravil, s poenostavitvijo metod. S poenostavitvijo uporabe sredstev. In še na zadnje, Evropski sklad za prilagajanje globalizaciji. Posem se strinjam z zaskrbljenostjo za zaposlene, ki so izgubili delovno mesto zaradi globalizacije mislim, da moramo biti izjemno previdni, ne glede na to, iz katere stranke prihajamo. Kajti, če se ne bomo eh, spopadli z to temo, potem bomo zgolj odprli vrata populistom. Vendar pa hkrati moram reči, da sem videl, kako poteka ad hoc uporaba teh uh, skladov uporabiti, uporabljamo sredstva za to ali ono krizo, eh, prerasporejamo sredstva in tako naprej. Mislim, da moram, bi morali biti bolj usmerjeni v prihodnost in da bi morali sredstva uporabiti eh, bolj eh, proaktivno. Nekako se moramo odzvati seveda tudi na težave ki jih eh, dobro poznamo. Potrebno pa se je postaviti tudi vprašanje v zvezi s prioritetami in eh, ogledati se je potrebno revizijo. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Gospod Lopes ni tukaj. Monike Vane tudi ni. EFDD nima nobenega predstavnika. To pomeni, da dajem besedo gospodu Martonu. Merci. Hvala lepa. Populist. Po sedaj je odgovoril našemu dragemu prijatelju, ki meni, da je odgovor na vprašanje odgovor populistom, ampak nekega dne boste mogoče spoznali, da je vse to vaša krivda, spoštovani gospod. Gospod poročevalec, spoštovani gospod Lavrije. Napačno sem izgovoril vaše ime. Gospa predsedujoča, prosim vam, da, vas, da predsedujete tej seji smo med poslanci in sem uh, predmet osebnega napada. Gospod mi sistematično jemlje besedo. Gospod Martan, gospod Lavrije, gospa predsedojoča, prosim, da se sklicujete na poslovnik. Ali je vljudno, da mi jemljete besedo medtem, ko govorim? Ne jemljem vam besede, ampak vi uh, se neposredno obračate na uh, posameznega poslanca, v tem primeru name. Prosim, če gospoda Martana opozorite na to, da se mora osredotočiti na uh, poročilo in ne na posamezne poslance. To se je že zgodilo na seji, ki ste jo predsedovali. E, jaz se sklicujem na poslovnik. Gospod mi je vzel besedo. Prosil sem za besedo. Ne, niste prosili za besedo, ampak ste si jo vzeli. Gospod Dominik Marton. Če. Nek poslanec Evropskega parlamenta uporabi besedo populist, potem moramo vsi v svojih eh, glavah eh, to besedo ovrednotiti. Ampak vi ste se razjezili za to, kar je bila omenjena veselica populist. To zadostuje, gospa predsedojoča. Vi ste pristranski. Vsakič ste pristranski. Ne, gospa prosim, da vi zapustite dvorano. Rekl mi je, da sem pomolist, jaz pa sem mu odgovoril. Zmotil sem se pri njegovem izgovorjavi njegovega imena. Prosim, eh, da niste pristranski, sistematično ste pristranski. Mislim, da imamo dve možnosti. Ali nadaljujemo z sejo in sicer ustrezno nadaljujemo z sejo ali pa zapustite dvorano če se ne morete obnašati v skladu z našimi načeli. Ampak kdo ne spoštuje pravil? Ta gospod mi je vzel besedo. Vzel mi je besedo. In to je tudi posneto. On mi je vzel besedo. Jaz sem predsedujoča in eh, jaz moram sprejeti odločitev. Ali ima pravico, da mi jemlje besedo? Vzel mi je besedo medtem, ko sem govoril. Prosim vas, ne, pristranski ste, vsakič ste pristranski, gospod predsedojoča. Mm, prosim vas, da zapustite dvorano. Ne, ne, on mi je vzel besedo. Ne, potem me prosim odstranite, kaj ti vse skupaj se snima. Hey. Gospod poročevalec, beseda je vaša. Gospa predsedujoča, vzamite si čas, ki ga potrebujete. E, nimam prav veliko dodati. Odgovoril bom na pripombe gospoda Pirinskega. Ni ga več tukaj, e, zato bom tudi stopil v stik z njim. Eh, naj eh, spregovorim o nečem, kar se nenehno uh, dogaja. Gospodu Martano, ki dobro ve, kako se izgovarja moje ime, uh, sem uh, želel uh, povedati le, da ni uh, težav uh, za tolmačenjem mojega imena. Jaz nisem Lavrio, ampak Lavrije. In nikoli si ne bi dovolil popačiti imena gospoda Martana. Torej, uh, Obžalujem, da je potem zauzel tako agresivno držo. Ampak eh, pripompa, ki eh, jo je najprej dal gospod eh, Martin, je bila zelo zanimiva. Mogoče bi bilo zanimivo, glede na to, da je gospod Martin rekel, da je seja posneta, da si poslanci to tudi ogledajo. Mogoče lahko obdržite eh, te pripombe oziroma jih prihranite za pokrožno dvorano, kajti tam se seje tudi prenašajo in tam je občinstvo še toliko večje. Medtem pa, ko pa so seje odbora namenjene konkretnemu delu. Eh, seveda uh, sem pripravljen prisluhniti konstruktivnim uh, predlogom gospoda Martana. Seveda se ne bom strinjal z vsemi predlogi, kaj ti uh, eh, nisma iz iste skupine. Če bi se z njim povsem strinjal, potem bi najbrž bila. Uh, sem mu torej na uh, razpolago, kakor sem na razpolago tudi vsem drugim uh, kolegom poslancem. To, uh, uh, Madame... Sedaj pa komisija. Gospa Grise. Suši. Voilà. Eh, Gospa predsedujoča, zdaj je pa dovolj. No, da boste vsi vedeli, kaj je uh, gospod rekel. Mislim, da nisem rekel nič šokantnega in nič agresivnega. Uh, gospod pa je rekel, ker je bigla kolegica uh, z, uh, na moji uh, strani. Uh, da eh, se kolegica ne obnaša ustrezno. Jaz ne provociram eh, v tej dvorani. Mislim, da bomo eh, o tem lahko še razpravljali, mogoče v bolj mirnem ozračju ali lahko damo besedo eh, še eh, komisiji. Radi eh, bi prisluhnili tudi mnenju komisije. Komisija z veliko nestrpnostjo pričakuje predloge sprememb. Jutta Steinruck. za tiste, ki niste bili tukaj v prejšnjem sklicu, sem eh, bila poročevalka za program eh, Easy in mislim, da tukaj ne gre za večjo učinkovitost, ampak za. Evropska komisija kar naprej skuša spreminjati ta program eh, in spremembe uvaja skozi zadnja vrata. Eh, ta parlament se je odločil, eh, da bo spremenil predlog eh, Evropske komisije. Navedeni so bili odstotki za progres, za socialno vključevanje, za delovne pogoje, za mikrofinanciranje, za mikrokredite za socialna podjetja in potem je tukaj eh, tudi Euros in pa eh, podpora mejnim partnerstvom. In sedaj bi eh, komisija rada vodila trialog na osnovi prvotnih predlogov, ki jih je parlament že spremenil. ne moremo dovoliti, da eh, komisija eh, spreminja eh, predloge, ki jih je Evropski parlament že uveljavil. Prosim, kolegice in kolege, da pogledajo tudi v preteklost in da pogledajo, kakšno je bilo stališče parlamenta takrat. Vse skupaj smo uh, skupaj spremenili in ne moramo sedaj spremeniti naših lastnih odločitev, kajti te uh, točke se ne nanašajo na integracijo uh, oseb iz tretjih držav. Ne gre za to, da bi morali biti prožnejši. Na to se nanašajo drugi programi, zato prosim, da si kolegi natančno pogledajo, kaj se pravzaprav dogaja. Sprejeta je bila eh, večinska odločitev tega parlamenta glede eh, prvotnih predlogov Evropske komisije. Evropska komisija pa se sedaj eh, spet vrača k prvotnim programom. Thank you. Uh, Mr. Lavrelieu, would you like to comment on that? Hvala lepa, gospod Lavrije. Non, je pense qu'on va euh, se rencontrer pour voir comment on peut essayer d'améliorer. Ne vem, pregledal bom še enkrat to različico in skušali eh, bomo najti eh, soglasje. Eh, Najlepša hvala. Rok za vložitev predlogov sprememb je 28. maj opoldne. V odboru Apple bomo 2.3. Eh, maja sprejeli poročilo 11. maja, bo glasoval pristojni odbor in oktobra bo glasovanje na plenarnem zasedanju. Sedaj pa bomo nadaljevali z sejo v 4B001. Gre za skupno sejo z odborom Juri. Potekala bo v njih njihovi sejni sobi. Gre za zaposlovanje in socialne zadeve. In sicer gre za statut za socialna in solidarnostna podjetja. In sicer se bo ta skupna predstavitev začela ob 17. uri prosim, da se odeležite te predstavitve. Člani našega odbora bodo tudi podali svoje mnenje. Jutri zjutraj pa bomo prav tako začeli z eh, sejo, ki ne bo potekala v eh, naši eh, sejni sobi. In sicer bomo nadaljevali z. isto temo, eh, potem pa bomo imeli skupno predstavitev z odborom za kulturo. In vrnili se bomo tudi k temu, kako se obnašati v tej dvorani, kadar, eh, kadar, pri čemer pa se moramo seveda zavedati, da so nas eh, državljani izvolili v ta parlament. Najlepša hvala.